obstaja genocid. Hvala lepa. S tem smo zaključili z obrazložitvami glasovanj. Skupno stališče sveta in parlamenta sem prejel. Gre za skupno stališče sveta iz 5. marca 2009 glede uredbe sveta in komisije v zvezi z konzularnimi postopki za vizume, za diplomatska predstavništva v povezavi z biometričnimi kazalniki in pa z določili za obravnavo vizumskih vprašanj. Ja, ja, vse skupaj je bilo nekoliko zapleteno, ampak parlament ima tri mesece od jutri naprej, 13. marca, za odziv. Gospod Henen, Zahteval sem besedo v zvezi z resolucijo o Tibetu. Te informacije nismo dobili, ampak izvolite. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, Tibetanci, tako kot vsi drugi narodi, želijo živeti v okviru eh, lastnih eh, zakonov. S tem, ko jih ima Kitajska pod oblastjo, uporablja različne argumente pravijo, da Tibetanci ne razumejo, zakaj pravzaprav gre in da zato ne bi smeli imeti neodvisnosti. Vendar pa bi razpomnil na podobnost tega argumenta z argumentom, ki se je pojavljal v odnosu med Francijo in pa Nizozemsko. Včasih ljudje glasujejo, pravzaprav nečem drugem in ne razumejo, zakaj pravzaprav gre, kajti nimajo pravih informacij, recimo glasujejo proti Širaku, proti eh, Velike Britanije ali kaj podobnega. Vendar pa mislim, da tibetanski narod ima svoje želje, svoje pričakovanja in da jih mora imeti pravico tudi izraziti. Vedno znova ponavljam in tudi tokrat bom ponovil, da potrebujemo referendum o Lizbonski pogodbi. Merci. Hvala lepa tem je zasedanje prekinjeno. Nadaljevali bomo v 15. z razpravami o kr primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Govorili bomo o Gvineji Bisao, Filipinih in izgonu nevladnih organizacij iz Darfurja. Vsem vam želim dober tek.